to London tomorrow morning, so I will not be there. Will you be here for the vote? No. I'm sorry, I have a... uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Um, Lep dan, spoštovane kolegice in kolegi, lepo pozdravljen na sestanku odbora IMKO. Lahko opomnim predvsem asistente, da je dnevni red indikativen, včasih bomo točke prezeteli nekoliko hitreje in gospa Štilre je naprimer vprašala, ali lahko zamenjamo točki 9 in 10. Pri obeh je poročevalka. Zaradi tega, ker nas mora že prej zapustiti danes večer. Skušali bomo torej, obravnavati popombranski dnevni red. Morda s 15-minutnim prehitevanjem. Upozarjam vas torej, da bomo morda obravnavali današnje točke nekoliko hitreje. Se pa upravičujem, če bomo zamujali. Gre torej le za indikativen dnevni red. Na zaprosilo gospoda Lopeza iz Sureca in pa poročevalcev naj bi glasovali o žičniških napravah, gre tudi za preliminarna posvetovanja s svetom glede prvega sporozuma. To so moje pripombe glede tega dnevnega reda. Lahko ta dnevni red s temi pripombami sprememo? Dobro. Torej, 90. točko bomo zamenjali, Catherine, kot sem že povedala, z veseljem. Potem pa še sporočila predsednice. Najprej bi vas opomnila, da se Ta sestanek predvaja preko spleta, vsi dokumenti so na voljo tudi v aplikaciji e-meeting. Vaše sporočilo za osebje oziroma o osebju Julia Ferger je bila napotena na urad generalnega sekretarjata. Veseli me, da ste z nami in ko ima zdaj še dodaten glas. Zahvaljujem se za vse delo, ki ste ga upravili, predvsem pri javnih naročilih. Veseli nas, da boste stali na Evropskem parlamentu, v vsakem primeru, če bo imeli še kakšno vprašanje v povezavi s tem. Potem pa še gospa Elena Majnardi, ki je trenutno preživljala porodniški dopust in jo začasno nadomešča gospod Pablo. Sam ste tam, ostani. No, najlepša hvala. Potem še poročilo o misiji delegacije v Latviji. Dobili naj bi prevode poročila, ki bodo na voljo po 26. marcu. V vseh jezikih zdaj pa imate to besedilo na voljo v angliščini. Potem pa še nekaj točk, ki smo jih obravnavali na konferenci predsednika odborov. Nekaj je bilo še posebej zanimivo in sicer dokument o trialogih, 26 različnih priporočil glede tega, kako naj bi se izvajalo trialoge. Številni predsedniki odborov, vključno z mano, smo se zauzemali za to, da moramo poskrbeti za to, da bomo v trialogu ohranili določeno mero prožnosti. Včasih trilogi trajajo dlje, kot bi si želeli, včasih bi si želeli premor med enim trilogom in drugim, zato ker čakate na določene informacije. In um, zelo slabo bi bilo, če bi izgubili takšno prožnost v tem procesu. Prav tako je zelo pomembno to, da imajo poslanci dovolj časa, da se lahko pogovarjajo tudi z drugimi zainteresiranimi stranmi, deležniki v procesu. Proces mora biti tudi čim bolj pregleden. Dobili smo tudi priporočilo, da bi morali ponovno preoblikovati dokumente triloga v štiristolpičnem dokumentu in sama sem bila zaskrbljena glede tega, Sama namreč mislim, da imamo tako ali tako podroben opis v tem dokumentu v štirih stolcih, zdaj pa nas prosijo, da naredimo nekaj čisto drugega. Z gospodom Trumansom smo se pogovarjali tudi o zaključku trialoga in eh, na osnovi konference predsednikov smo dobili tudi dokument o boljšem upravljanju. Pomembno je, da predstavimo tudi izkušnje tega odbora, tako da ne bo to le razprava med predsedniki odborov. Gospod Turmans se je zelo zanimal za to, kako bi lahko bolje preučili učinke sprememb, do katerih je prišlo v zakonodajnem procesu. In a, povedala sem mu, da je ta odbor na določeni točki opravil oceno učinka med trialogom, pred zaključkom tega trialoga, glede določenega vprašanja, ki se je pojavilo med pogajanji. In zelo ga je zanimala ta zamisel, da bi lahko imeli še eno oceno učinka pred zaključkom trialoga. Tako da lahko vsi ustrezno razmislimo o morebitnih učinkih, naprimer stališča sveta ali pa Evropskega parlamenta. O, se bomo, o tem se bomo še pogovarjali s koordinatorji v političnih skupinah, tako da bomo ugotovili, kako bi eh, lahko to bolje umestili v razpravo o boljši zakonodaji. To so moja sporočila. Bi lahko potrdili zapisnik prejšnjega sestanka oziroma. To spremljamo, če ni nobenih sprememb. Potem pa točka 4. paketna potovanja, trialog oziroma pogajanja. Carlos bo predstavil v imenu gospe Birgit Colin Langen. Birgit Colin Langen ni z nami in prosila mi je, da vam povem, da če želimo napredovati z našim delom, potem moramo sprejeti določene konstruktivne kompromise s svetom imamo naprimer kompromisni svežen glede potovalnih paketov in pa potovalnih dogovorov, naprimer pri eh, odgovornosti korespondentov v primeru nesolventnosti. To je nekaj, kar ne bi se osredotočili. Potem click-throughs, gre za rezervacije, kjer lahko potrošnik klika in se avtomatično njegovi osebni podatki prenašajo v tem procesu rezervacije je bistvenega pomena to, da se potrošnik ne mora odločiti glede tega, ali bo rezerviral potovalni paket ali nekaj manj. Zato potrošniki tukaj seveda pričakujejo določeno stopnjo zaščite, to pa bi morali obravnavati enako tudi pri potovalnih paketih. To je glavna prioriteta za poročevalce, kot tudi za soporočevalce še nekaj, kar bi bilo bistveno pri teh pogajanjih, nekatere izjeme za poslovna potovanja, izjeme iz področja uporabe na osnovi predloga komisije smo se odločili izločiti iz področja uporabe tiste poslovna potovanja, ki se sklenejo na osnovi okvirne pogodbe. Ta merila je mogoče opredeliti enostavno in to prispeva tudi k večji pravni gotovosti. Vendar pa okvirne pogodbe niso v redni praksi v nekaterih državah članicah. Zato bi si želel svet razširiti te izjeme za vse potnike, ki potujejo v poslovne namene. Tako dopolnilo nas nekoliko skrbi, saj bi to lahko vodilo do zlorabe. Še več. Tukaj nimamo nobenega sistema, ki bi ustrezno zajemal tudi pravice potnikov. Svet pa je pokazal tudi, da je popolnoma nefleksibilen poročevalka je jasno povedala, da bomo lahko prišli do sporazuma že maja le še, če bo svet nekoliko bolj odprt glede stališča Evropskega parlamenta. MSP-ji so bistvenega pomena za poročevalko, zato je zelo pomembno, da majhnih hotelov in majhnih potovalnih agencij ne bi prekomerno obremenili. Potem pa še potovalne storitve, ki se jih rezervira po prvi potovalni storitvi, ne morejo biti obravnavane kot paket. Tukaj še oblikujemo novo formulacijo, s katero bomo ločevali ustvarjanje potovalnega paketa od potovalne storitve, ki se rezervira pozneje na mestu samem. Sicer majhni hoteli ne bodo mogli ponujati teh storitev, vsaj ne več, saj bi morali kriti te storitev v primeru nesolventnosti. Poročevalka je pripričana, da bomo našli rešitev in da bomo prišli do sporazuma s svetom, tako da bo lahko latinsko predsedstvo ta dosje predstavilo tudi na svetu za konkurenčnost konec maja. Za pogajanja je bistvenega pomena to, da bo svet pri določenih točkah popustil. Najlepša hvala. To je zelo jasen opis tega, kar se je dogajalo. Mislim, da smo dosegli veliko napredka pri številnih eh, vidikih tega triloga in upam, da bo svet lahko našel določeno pot naprej pri obravnavi teh eh, potovalnih paketov. In eh, če ne bodo našli neke konkretne rešitve, da bi vsaj lahko zagotovili premostitev Evropski parlament je vložil veliko dela v ta dosež. Zahvaljujem se vsem, ki ste pri tem sodelovali. Še kakšna pripomba? No, potem pa točka 5, poročilo gospe Senjalove, gre za uvedbo avtomobilskega sistema e-call, v kateri bi morali glasovati jutri. Olga, izvolite. Tako, děkuji. děkuji za... Najlepša hvala. Kar češko bom predstavila to točko. Najlepša hvala za besedo, gospod predsednica. Veseli me, da vas lahko obvestim, da je 2. marca 2015 svet sprejel stališče pri prvi obravnavi glede homologacije sistema e-call v avtomobilih na osnovi številke 112. Stališče je vezano na sporozum z Evropskim parlamentom, glede katerega smo se dogovorili. decembra 2014. Dobili smo tudi kompromisni sporazum med svetom in Evropskim parlamentom in to smo potrdili tudi z notranjim glasovanjem na tem odboru. Prejšnji teden so države članice zauzele pozitivno stališče glede tega, kar je zelo dobro, to nam omogoča, da lahko nadaljujemo z drugo obravnavo. Naj omenim, da je uredba del svežnja. Gre za uvedbo avtomobilskega sistema e-call, ki ga bodo lahko uporabljali vsi potrošniki, ne glede na ceno vrsto avtomobila ali držav članice, v kateri se nahajajo. Ta uredba pa zahteva, da se nove avtomobile proizvaja na tak način, da v primeru hujše nesreče pride do avtomatiziranega klica. In to od 31. marca 2018. Prosila bi vas, da podprete to besedilo, kot ga predlaga svet, brez kakršnih koli nadaljnih sprememb. To jasno draže tudi prioritete našega odbora, odbora Tran in obenem je vse skupaj skladno tudi z mandatom, ki smo ga prejeli od Evropske parlamente in tega odbora. Sistem ICOL bo lahko dosegal svoj cilj, da se zmanjša število nesreč in smrti na cestah, tako da se ukrepi tudi cestno-prometna varnost v Evropi. Še posebej bi se želela zahvaliti italijanskemu predsedstvu, odboru pa tudi vsem poslancem in poslankam Evropskega parlamenta za zelo konstruktivno in učinkovito sodelovanje. Hvala. Vanessa Polillo from the presidency. Hello, Vanessa. Well, Vanessa. Dobrodošli. V imenu predsedstva imate besedo. Buongiorno a tutti. Sam... Najlepša hvala in dober dan vsem. Še prav posebej vesela sem, da sem lahko danes tukaj z vami in eh, da si lahko skupaj ogledamo uredbo o eh, e-klicu. To je zelo pomembna zakonodaja, ki predstavlja pomemben korak naprej pri zmanjšanju nesreč za smrtnim izidom na eh, evropskih cestah. Na ta način želimo zmanjšati tudi število ranjenih in eh, omejiti obseg škode, ki nastane v prometnih nesrečah. Poleg tega ta zakonodaja tudi kaže dodano vrednost dela, ki ga upravljamo na ravni Evropske unije. Pogosto državljani. Eh, ne poznajo eh, dobro prizadevanje Evropske unije, kajti mediji našemu delu ne povzročajo dovolj pozornosti. Ampak eh, v tem eh, primeru gre za konkreten ukrep, ki bo omogočil ugradnjo sistema e-call v avtomobile in to bo neposredno vplivalo na vse državljane sporazum eh, glede te zakonodaje je rezultat plodnega sodelovanja v postopku soodločanja. Poštevali smo vzajemna stališča in pa uh, vse eh, točke, ki eh, so povzročale zaskrbljenost. In tako eh, smo našli kompromis. Zelo vesela sem, da sem lahko sodelovala v tem postopku in zaradi tega bi se rada zahvalila poročevalki za opravljeno delo. Zahvaljujem se tudi članom odbora IMKO in pa predsednici odbora IMKO. Zahvalila bi se rada tudi Evropski komisiji, ki je omogočila sklenitev tega kompromisa. Zahvaljujem se tudi za organizacijo trialogov, eh, ti so bili organizirani eh, zelo učinkovito. Najlepša hvala vsem. Hvala. Bi želela kaj povedati tudi komisija, Jean-Philippe. Najlepša hvala. Evropska komisija pozdravlja politični sporozum med vašim odborom in svetom. Z našega vidika je to besedilo dobro in ga lahko tudi podpremo. Evropski parlament je bil vedno zavezan uvedbi avtomobilskega sistema e-call in na osnovi teh zavez smo zdaj dobili tudi zamisel, da bi imeli vse evropski sistem e-call, ki bo zdaj tudi, postal tudi resnično. Zahvaljujemo se vašemu odboru in še posebej gospodi Stanjalovi za vas trud, ki ste ga vložili v to delo. Najlepša hvala, gospod Jean. Mi želijo povedati, kaj še kdo od poročevalcev. Carlos. Najlepša hvala, gospod predsednica. Čestitam poročevalki za izjemno delo pri tej točki. Zahvaljujem se različnim predsednikom, še posebej italijanskemu in pa tudi Evropski komisiji za vse delo, ki so ga upravili tako, da je bilo naše delo lažje. Če je karkoli zgled dobrega dela v postopku so odločene na osnovi skupnega razumevanja, potem je to prav gotovo to. Gospa predsednica, sistemom e-call bomo reševali življenja. V času, ko številni pravijo, da ne potrebujemo več Evrope, je uredba ikol, torej uredbo o homologaciji za namestitev tega sistema. Dober zgled, kako Evropa lahko zagotovi dobre rešitve za pomembne vprašanja, zmanjševanje smrtnih žrtev na cestah, gre tudi za izboljšanje dostopa do storitev za žrtve nesreč. Sporazum odraža kompromisno stališče Evropskega parlamenta, sveta in komisije. In te institucije so lahko tudi ponosne na zastavljene cilje, še posebej na tiste cilje, ki so opredeljeni na področju cestno-prometne varnosti. To, da bo sistem e-call obvezan na osnovi številke 112 od marca 2018, bo prav gotovo spremenilo cestno prometno varnost, pa tudi civilno zaščito. Kot je Olga Senjalova že povedala, bi tudi sam želel podariti, da ta sistem potrebujemo predvsem za nujne storitve. Zagotoviti moramo tudi stroge določbe za varstvo podatkov, ki se ne smejo zlorabljati oziroma uporabljati za kakršnekoli druge situacije in eh, ne morejo se izmenjavati v okviru nekakšnih zasebnih sistemov. To je prav gotovo dober primer tega, kaj lahko dosežemo. Najlepša hvala, o tem bomo glasovali na plenarnem zasedanju 28. aprila. Najlepša hvala. we're going to move straight on to. Um, okay. Dobro. Takoj bomo nadaljevali s poročilom o uredbi o žičniških napravah. V tem primeru je bil poročevalec Antonijo Lopez iz Rizuajt. Moral sem preveriti, ali je v sejni dvorani. Potem pa sem se zavedala, da sem že naprej vedela, da ga ne bo z nami, zato ker ga bo danes nadomeščala Rosa. Ni to res? Najlepša hvala, gospa predsednica. No, ne bom ga ravno nadomestila, saj je to ne mogoče. Ampak vam je poslal dopis, ki ga bom prebrala v njegovem imenu. Zadržan je bil v zadnjem trenutku, nekaj se je zgodilo in ni se mogel odrežiti tega sestanka pred nekaj minutami mi je poslala tega besedila. Gospod Lobazi Storiz eh, se upravičuje, da ga danes ni z nami. In obvestiti moram naš odbor o naslednjih eh, vidikih kompromisnega predloga. 141 predlogov sprememb bilo v tem poročolu, poročilu, gre potem pa še dodatnih 41 predlogov sprememb našega odbora. Trg za žičniške naprave opredeljuje visoka stopnja specializacije in zato je to zelo tehnično poročilo. Moj kolega Antonijo je izpeljal več sestankov z različnimi poslankami in poslancami, ki so vložili predloge sprememb. Vse predloge, ki so bili tehnično primerni, so bili sprejeti. Le nekaterih izmed teh predlogov sprememb, zaradi tega, ker niso bili skladni z ciljem harmonizacije zakonodaje EU, Antonijo ni podprl. Le en kompromisni predlog, glede katerega smo se pogajali, pogajali z Filipom Žvanom in pa Mišelom Dantanom, glede žičniških naprav in sicer sistemi zaviranja. Namen tega predloga je bil to, da omogočimo delovanje različnih tehnologij pri upeljavi zavornih sistemov, ki sočasno obstajajo na trgu. Poročevalec in francoska kolega predlagata besedilo, ki bo sledilo načelu tehnološke neutralnosti in s tem zagotavlja tudi enake pogoje za vse akterje na trgu. In sicer neodvisno od tehnologije, ki se v tem primeru uporablja. Pred seboj imam tudi besedilo kompromisnega predloga, morda bi vam to lahko prebrala. Pri žičniških napravah naj bi imeli dva ali tri zavorne sisteme, ki lahko žičniško napravo zaustavijo. Ti sistemi morajo biti usklajeni na tak način, da samodejno nadomestijo aktivni sistem, ko učinkovitost ali tega postane neustrezna. Naprava mora delovati neposredno čim prej, potem, ko žičniška naprava ne deluje več, no ta predlog pa ni vežen, vezana na nekatere naprave, vse skupaj zelo tehnično gospod Lopez iz Toric bi želel omeniti tudi dobro sodelovanje z vsemi poslanci in poslankami. In eh, to poročilo naj bi soglasno podprli jutri na tem odboru. Mislim, da je bilo to vse. Um, there are also some remarks from um, Mr. Isturiz. Pa še nekaj pripomb gospoda Isturiza. where he once again would like to where he, he just wants to thank once again for the best cooperation and torej znova se lepo zahvaljuje za dobro sodelovanje in prosi za podporo pri tem poročilu. In to je to. Hvala. Thank you, Rosa, for representing. Hvala, Rosa, za predstavitev stališča poročevalca. Seveda se včasih zgodi, da se prvič vas ne more udeležiti tega sestanka znova, se seveda upravičujem tudi v imenu kolega. Je pa to tudi določena prednost eh, web streaminga, kolikor vem, je poročevalec tudi, da sem sodeloval z drugimi soporočevalci. Potem pa še Lucy Anderson, ki je bila ena od soporočevalk v Senci. Najlepša hvala, gospod predsednica, zahvaljujem se vsem poslancem in poslankam Evropskega parlamenta, tudi poročevalcu Antoniju, ki je opravil zelo dobro delo v ozadju tega tehničnega poročila, kljub temu, da je to tehnično poročilo zelo komplicirano, oziroma ima veliko eh, učinka tudi horizontalno pri drugih področjih dela odbora IMKA. Učinkuje tudi na naprimer nekatere ključne naprave pri prometu. Kljub temu, da je poročilo tehnično, moram povedati, da je varnost zelo pomembna. Še posebej zaradi tega, ker so lahko posledice kakršnekoli nesreče zelo hude. Vsi vemo, to se je dogajalo tudi v preteklosti in eh, zelo pomembno je bilo, da smo skupaj delali pri tej uredbi. Naš namen je, da bi dobili zelo pomembno novo uredbo v bližnji prihodnosti. Glede večine vidikov smo se strinjali glede samih predlogov sprememb, podprli smo nekatere kompromisne predloge spremembe, to je bilo težavno, tukaj so se stališča razhajala, vendar pa mislim, da so bili kompromisi dobre. Glede večine predlogov sprememb smo se strinjali, kljub temu, da je to nekakšen ukrep v smeri harmonizacije, mislim, da je bilo še posebej za mojo politično skupino pomembno, da smo upoštevali različna stališča Evropskega parlamenta glede varnostnih proizvodov nasploh in pa tudi glede tržnega nadzora. Zato smo obravnavali res vse vidike tudi glede načela previdnosti in pa sankcij. Veseli me, da smo dobili skupno stališče zdaj na tej točki in mislim, da smo zdaj v dobrem položaju, da to obravnavamo tudi pri nadaljevanju triloga. Najlepša hvala. Hvala, kolikor vemo, Ulrike Trebesius ni tukaj, ta naj bi govorila v imenu EKR. Kdo bo nadomeščal? Da, čisto na kratko, gospod Dalton. Podpiramo to stališče, tudi kompromisne predloge sprememb, splošno gledano to podpiramo. Pa, imamo pa nekaj pomislekov glede nekaterih predlogov sprememb, ki bi lahko pomenili večjo obremenitev za operaterje sicer pa mislimo, da je vse precej dobro. Zdaj pa še Dita Šaranzova. Tudi mi smo zelo zadovoljni, če bi lahko posredovali to sporočilo poročevalcu. Alde večinoma podpira kompromisni predlog spremembe glede zavornih sistemov. To je del razprave že od samega začetka in podpiramo te sklepe. Obenem pa upamo, da bo takšno sodelovanje postalo standard pri delu tega odbora. Glede kompromisnih predlogov sprememb mislim, da je poročevalec eh, v redu razsodil tudi glede glasovanja. Glasovanje se z nami zelo dolg in upamo, da bomo lahko vse skupaj sprejeli zelo hitro, da bomo lahko zaključili s trialogom čim prej. Hvala. Če bi želeli o tem glasovati na hitro jutri ali menite, da bi lahko katere vsebinske elemente obravnavali tudi v sklopih, potem bi se morda vse skupaj odvijalo hitreje, če se lahko politične skupine glede tega pogovorite. Paskal Djuvon v imenu zelenih. Najlepša hvala, Viki, čisto na hitro. Sam sem prišel nekoliko pozno danes, se opravičujem, lepo pozdravljam delo, ki ga je odlično izpeljal poročevalec. Tukaj nismo imeli nobenih eh, posebnih predlogov sprememb, te lahko podpremo, podpremo lahko kompromis, ki je dober. Kompromis, ki ne bo razočaral nikogar. In eh, mislim, da je praksa kompromisov zelo dobra, čeprav pri nekaterih točkah to težavno. No, v tem primeru ni nobene težave za zelenje. Hvala. Thank you. Just one comment from... Najlepša hvala. Še kratka pripomba z moje strani. Ta dosej je zelo tehničen, vendar pa milijoni in milijoni ljudi uporabljajo žičniške naprave vsako leto in njihova varnost je zelo pomembna. Vemo, da je bilo upravljeno veliko dela za to, da smo zagotovili, da vse skupaj bo doseglo ustrezno ravnovesje, da bomo vse obravnavali horizontalno, vzdolž različnih zakonodajnih aktov, to je zelo dobro. Lepo se zahvaljujem poročevalcu, vendar pa samo zato, ker je zadeva tehnična, to ne pomeni, da ni pomembna, ravno nasprotno. Pa še roze, izvolite. Še nekaj bi želel povedati. Številni so se bali, da naj bi s tem uvajali nove zakonodajne akte, s katerimi bomo zapletli življenje operaterjev ali pa lastnikov teh naprav. Mislim, da gre za praktičen pristop, ki bo poenostavil življenje teh eh, posameznikov, ne pa zapletov. Trg ne bi se tudi odprl za tiste, ki proizvajajo te naprave in obenem naj ne bi zapletov življenja tistim, ki so operaterji to jim moramo sporočiti. Vsem se zahvaljujem, vsem tistim, ki ste delali na tem poročilu, saj se zdi, da so rezultati zelo dobri in tudi praktično usmerjeni. Je želela še komisija kaj povedati o tej točki? Najlepša hvala splošno gledano podpiramo predloge sprememb, kot jih je predstavil poročevalec, prav tako podpiramo kompromisne predloge. Imeli nam bi torej novo tehnično rešitev, ki smo začeli obravnavati šele pred kratkim. Glede sprejetih predlogov sprememb pa imamo nekaj težav z uporabo previdnostnega načela pri to vrstni zakonodaji. Zaradi tega, ker gre tukaj za tipičen primer usklajevanja, zakonodaje, harmonizacije in vsi varnostni vidiki so bili že v celoti zajeti v uredbi, kot to ponavadi je. In na to se ga preko okvira načela previdnosti. To pomeni, da naj bi s temeljnimi varnostnimi ukrepi poskrbeli za vse varnostne vidike tudi iz tehnološkega znanstvenega gledišča tukaj nekaj manjka. Če je tako, zakonodaja pooblašča pristojne organe, da umaknejo nevarne proizvode z trga, tudi če se zdi, da so skladni z določbami zakonodaje oziroma uredbe. Gre torej za vse varnostne vidike te uredbe, ki so že zajeti, zato mislim, da ne bi smeli tukaj vključevati v to tudi načela previdnosti. Najlepša hvala. We don't normally take another round. Ponovadi nimamo dodatnega kroga razprave za poročevalce v senci torej poslanke in poslance na tej točki. Če imate še kakšno pripombo za Evropsko komisijo, lahko seveda to opravite bilateralno. Ponavadi nimamo drugega kroga razprav, če pa res želite, pa izvolite na kratko. Najlepša hvala, Evropska komisija. Seveda razumem vaše stališče, vendar pa niči smiselno to, kar pravite. Pravite, da gre za ukrepe harmonizacije, da ste predvideli vse možne varnostne vidike, vendar pa to pravno gledano ni čisto isto kot to, da poveste, da se tukaj naslanjamo na splošno pravno načelo, ki presega celoten okvir tega zakonodajnega akta. Vašega argumenta torej ne razumem v celoti, cenila bi tudi razpravo z vami, tukaj ni nobenega protisloja, lahko uporabimo načelo previdnosti in obenem zagotavljamo popolno harmonizacijo. Najlepša hvala, da ste to pojasnili, morda bi lahko izkoristili to priložnost, da imamo nekaj časa na voljo in a, eh, se o tem pogovorili neposredno tudi z Evropsko komisijo, ko boste to seveda lahko storili. Zdaj pa lahko nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. The... Naslednja točka na dnevnem redu pa je mnenje in sicer na temo Evropske strategije za energetsko varnost. Poročevalka je Filis Husmanova iz skupine ALDE. Danes pa jo zastopa gospa Kalas. Hvala lepa. Pristojni odbor je odbor ITRE. 82 predlogov sprememb bo uloženih. In eh, seveda bo potekala razprava v zvezi z pripravo kompromisnih predlogov sprememb. Eh, nekaj poročevalcev v senci je tudi v dvorani. Odlično, torej lahko nadaljujemo. Hvala lepa, gospa Karas. Hvala lepa gospa Hjusmenova me je prosila, da preberem ta dokument v njenem imenu, kajti danes nažalost ne more biti z nami. Skrbno je eh, proučila vse predloge sprememb in jih skušala uskladiti s pristojnostmi odbora IMKO. Meni, da je poročilo učinkovito in je rezultat plodnega sodelovanja. Predlog, ki ga imate pred seboj vsebuje veliko predlogov sprememb, ki se nanašajo predvsem na pristojnosti odbora. In ko zatem je e, poročilo veliko bolj raznovrstno, utemeljeno in bogato. Pet je kompromisnih predlogov sprememb. Prvi kompromisni predlog spremembe se nanaša predvsem na razdrobljenost energetskega trga in poudarja potrebo po bolj učinkovitem izvajanju tretjega energetskega svežnja govori tudi o pripravljenosti na prekinitve oskrbe z energijo in pa v sodelovanju med državami članicami. Drugi kompromisni predlog spremembe govori o pozitivnem učinku povezave eh, trga eh, na eh, cene energije. Tretji kompromisni predlog se nanaša na učinkovitost ukrepov za zagotavljanje energetske učinkovitosti na ravni Evropske unije, govori tudi o strateških visokih ulaganjih. Poleg tega omenja kampanje za ozaveščanje. Naslednji kompromisni predlog spremembe se nanaša na obnovljive vire energije, na okoljske učinke eh, ukrepov na področju zagotavljanja energetske učinkovitosti, govori tudi o potrebah Evropske unije po energiji. In peti kompromisni predlog spremembe govori o povezavah, ki bi lahko pomagale pri zagotovitvi energetske varnosti. Gospa Hjusmenova meni, da bo mnenje skupaj z vsemi predlogi sprememb koristno za pripravo poročila v odboru ITRE. Poleg tega bi se gospa Hjusmenova radi zahvalila vsem kolegom eh, in pa zaposlenim eh, za vso delo, ki je bilo uloženo v pripravo teh kompromisnih predlogov sprememb. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Tun. Danes ste Antonijo. Ja, ja, ponovno bom Antonijo, to je pravzaprav čas same. Torej, on je za skupino ELS odgovoren za to poročilo in ponovno se upravičuje, ker danes ne more biti sami. Zahvaljuje se poročevalki za odlično sodelovanje. Vsi predlogi sprememb Evropske ljudske stranke so bili eh, pozitivno ocenjeni in pet kompromisnih predlogov sprememb eh, bo skupina ELS podprla jutri, torej pri glasovanju. Ti kompromisni predlogi sprememb eh, vključujejo soglasno mnenje članov našega odbora po mnenju eh, poročevalcev v senci eh, krepijo eh, prvotno mnenje, ki ga je pripravila pripravljalka. Mnenja. Antonio Isturis Vajt meni, da bomo na ta način odboru ITRE ponudili dobre predloge, ki bodo ukrepili poročilo. Gre za predloge, ki so v pristojnosti odbora IMKO. Poročevalc v senci skupine Evropske ljudske stranke bi rad opozoril na sledeče. Glavni pogoj za vzpostavitev eh, Evropske energetske unije je ponovna, popolna izvedba eh, regulatornega okvira. Potrebno je zagotoviti ustrezne energetske povezave med državami članicami, hkrati pa je potrebno modernizirati omrežja. Štiri točke imam. Druga točka. Evropska ljudska stranka pozdravlja Junkarjev načrt za ulaganja. Eden izmed ciljev tega ambicioznega načrta je zagotovitev energetske učinkovitosti na, Evropske, na ravni Evropske unije. To energetsko učinkovitost naj bi financirali za novim strateškim skladom. Tretjič. Za notranji trg, za potrošnike in za gospodarstvo Evropske unije je zelo pozitivna novica, da je energetska učinkovitost eh, sedaj dolgoročni cilj Evropske unije. V mnenje je vključena potreba po ulaganjih. To bo še prav posebej koristilo eh, gradbenemu sektorju v eh, Evropski uniji, ki skrbi tudi za ustvarjanje novih delovnih mest. In še zadnja, četrta točka. Poročevalec v eh, senci Antonijo Isturis eh, bi rad opozoril tudi na energetske otoke. Ne smemo pozabiti, da energetske povezave zagotavljajo konkurenčnost celotnega trga. Hkrati pa prinašajo neposredne prednosti eh, potrošnikom, ki bodo na ta način imeli na voljo energijo po ugodnih cenah. Najlepša hvala. Hvala lepa. naj vas opozorim, eh, da lahko na sedežih, kjer so napisana imena poslancev, sedijo le poslanci, ne pa njihovi asistenti. Sicer sem precej zmedena, ko moram dati poslancem besedo. And very promptly, Mr. Nielsen has just arrived. Gospod Nielsen je ravno kar vstopil. In vi ste naslednji na vrsti, kajti vi ste poročevalci v senci za skupino socialistov in demokratov. Uh, in... Najlepša hvala. Pri energiji smo, ne? Ja. Rečeno mi je bilo, da eh, naj bi pričeli to razpravo ob štirih. Ja, pač smo zelo učinkoviti danes. Ja, dobro, dobro. ta, to, ta dosje smo pripravili v duhu dobrega sodelovanja in dosegli smo dobre kompromise. Cenim torej eh, delo poročevalca. V imenu naše skupine naj povem, da smo zelo veseli, da so naši predlogi vključeni v kompromise. Določene točke so se nam seveda zdele bolj pomembne kot druge rad bi izpostavil eh, temu energetske učinkovitosti. Včasih pozabljamo, kako veliko lahko dosežemo na tem področju. Ko sem bil župan na severu Švedske, kjer je podnebje zelo hladno in bi torej ogrevanje moralo biti drago, smo pred 25 leti začeli z projektom energetske učinkovitosti. In rezultat je bil ta, da so številni državljani, podjetja in tudi e, lokalne oblasti dobili nasvete glede energetske učinkovitosti, nasvete, kako zmanjšati potrošnje in kako znižati stroške. Ta projekt eh, energetskega svetovanja je bil torej zelo koristen, glede na to, da je podnebje pri nas eh, zelo eh, hladno in da je zato ogrevanje precej dražje kot na jugu Evrope. Torej veliko je stvari, ki bi se jih lahko bolje lotili. No, ampak kot sem dejal, zelo vesel sem in zelo zadovoljen sem z delom, ki smo ga opravili. Najlepša hvala. Annelien von Bussert. Annelien? Najlepša hvala. Tudi jaz bi se rada zahvalila poročevalcu za odlično opravljeno delo in zadovoljna sem tudi z kompromisnimi predlogi sprememb. Lepo je, da smo dosegli soglasje. Uh, in uh, sicer z vsemi poslanskimi skupinami. To kaže tudi, kako zelo pomembna je eh, energetska varnost za vse države članice Evropske unije, pa tudi za vse regije. Seveda bomo morali glasovati še o predlogih sprememb, ki niso vključeni v kompromise, ampak imamo zelo dobro osnovo in to je tudi najpomembnejše. Zelo zadovoljni smo, da lahko ugotovimo, da se strinjamo eh, z pomenom energetske učinkovitosti. Manj energije potrebujemo, manj eh, smo odvisni od drugih eh, držav. In to je pomembno tudi za naše državljane. Kajti to na se zadnje vpliva tudi na njihov energetski račun. Potrebno je zagotoviti tudi pravno gotovost, eh, kar zadeva obnovljive vire energije. V svojem prihodnem poročilu, ki bo govorilo o boljši zakonodaji, bomo upozorila tudi na to. Ulagatelji potrebujejo jasen eh, pravni okvir. Evropska unija ne bi eh, smela dajati eh, slabega vzgleda in potem čez eh, nekaj let predložiti na upravni okvir. Zahvaljujem se poročevalcu in tudi asistentom. So, Mr. Mastalka is not here. Gospod Maštalka ni tukaj. Gospod Pascal Duran, najlepša hvala. Gospa predsednica, res je in mislim, da je bilo to že povedano, da je energetska varnost izjemno pomemben projekt za Evropsko unijo. Učinkovitost eh, je ključnega pomena eh, zaradi pomankanja energentov, pa tudi eh, zaradi tega, da znižamo stroške in da se borimo proti neenakosti. Kajti, Ravno stroški energije so eden izmed eh, razlogov za neenakost v 21. stoletju. Hkrati se lahko na ta način borimo tudi proti podnebnim spremembam in pomagamo eh, pri delu majhnim in srednje velikim podjetjem, obrtnikom in tako naprej. Torej, eh, energetska učinkovitost prinaša le prednosti. Seveda je pomembna tudi energetska neodvisnost Evropske unije. Torej, delo, ki je bilo opravljeno, eh, je eh, privedlo do zelo dobrega kompromisa in eh, podpiram tudi pet kompromisnih predlogov sprememb. Velika je bila pripravljenost za iskanje kompromisov rad bi izpostavil le eno točko, ki ne vem, ali jo je poročevalec namenoma izpustil uh, in ne razumem, zakaj gre za predlog spremembe 47, kjer zahtevamo le, da bi zapisali, eh, da ima energetska učinkovitost pozitiven eh, učinek na ustvarjanje novih delovnih mest, na izobraževanje in pa na majhne in srednje velika podjetja. Ne vem, zakaj je bilo to črtano, kajti mislim, da se s tem vsi strinjamo. Torej, zelo vesel bi bil, če bi lahko to še dodali. Gre za predlog 47. To bi mogoče lahko vključili v kompromisni predlog spremembe. To je edina prepomba, ki jo imam, sicer pa potrjujem, da podpiramo pet kompromisnih predlogov sprememb. Želi eh, še kdo izmed poslancev besedo? Najlepša hvala za vaše pripombe. Še prav posebej moram povdariti, da je predvsem pomembno, eh, da kot odbor INKO na zahteve gledamo z vidika potrošnikov. To je zelo pomembno, kaj ti eh, drugi odbori sprašujejo, zakaj eh, imamo mi vpliv na toliko različnih eh, dosjejev. Zato, ker moramo na zahteve gledati z vidika notranjega trga, pa tudi z vidika potrošnikov. In eh, vidik potrošnikov je še kako pomemben. Eh, Hvala lepa torej za vse pripombe in prispevke. Sedaj pa nadaljujemo in sicer smo pri osmi točki. Gre za mnenje o varovanju nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij, poslovnih skrivnosti pred njihovo neupravičeno pridobitvijo, uporabo in razkritjem. Lara Kumi je pripravljalka mnenja. 211 pa je predlogov sprememb eh, na to temo. To kaže, kako eh, zelo pomembno je to vprašanje. Sedaj pa bom dala besedo poročevalki, da eh, to bolje predstavi. V odboru Juri je predlogov sprememb še več, naj to povem za začetek. Vsekakor pa to ne pomeni, da je obseg dela pri nas manjši. Danes eh, bomo govorili predvsem o predlogih sprememb, eh, da ugotovimo, ali lahko poskrbimo za uravnoteženost eh, različnih mnenj. Mnen. Govorila bom predvsem o kompromisnih predlogih sprememb, skušala bom biti kratka in pa jasna. Torej, prvi kompromisni predlog spremembe eh, se nanaša na uvodno izjavo 8 in govori o harmonizaciji in pa o komercialni vrednosti strokovnega znanja. Ta predlog spremembe je predlagala Izabel eh, Duran in se nanaša tudi na eh, drugi člen. drugi predlog spremembe govori o novi e, točki 10a, ki e, govori o e, socialnih partnerjih in kolektivnih sporazumih. Menimo, da gre tukaj za dejstvo, ki se nanaša zgolj na določene države članice in eh, gre za vprašanje kolektivnih pogodb, ki ne veljajo za vse države članice. Lahko sicer to vključimo v uvodno izjavo, če eh, to ne bo povzročalo dodatnih eh, težav. Potem tretji predlog sprememb Eh, tukaj govorimo o tem, da eh, se poslovne skrivnosti nikoli ne bi eh, smele prodajati na račun človekovih pravic, pravic zaposlenih. Tukaj se nanašamo na kompromis tudi glede na predloge sprememb, ki so bili predloženi glede člena 14 govori se o splošnem javnem interesu. In sedaj smo že pri četrtem predlogu spremembe, se upravičujem, mogoče sem nekoliko prehitra. No, pri četrtem predlogu spremembe sem. Gre za uh, omejitev obdobja na tri uh, leta uh, in sicer gre za zaščito poslovnih skrivnosti. Nekateri kolegi so predlagali šest let, komisija govori o obdobju od enega do treh let, tako eh, da mislim, da je to eh, neke vrste optimalen kompromis. Peti kompromisni predlog spremembe govori o obsegu uporabe direktive ki se nanaša na uh, poslovne uh, skrivnosti tako za uh, proizvode, kakor tudi za storitve. Vključili smo torej uh, storitve. Mislim, uh, da uh, bi uh, lahko ko bila uvedba izraza storitve v uh, samo besedilo eh, problematično, zato želimo to ohraniti med uvodnimi izjavami. Potem eh, šesti predlog spremembe, eh, tukaj gre za poslovne informacije in poslovne skrivnosti, zato o tem ne bom podrobneje govorila. Potem pa sedmi predlog spremembe, ki je zelo pomemben. In uh, gre za to, da je situacija v državah članicah izjemno različna. V nekaterih državah članicah imamo že zelo stroga pravila na tem področju, druge države članice zakonodaje na tem področju sploh eh, nimajo. Zaradi tega mislim, da bi morali imeti le minimalna pravila harmonizacije, zato da določene države članice, ki imajo strože pravila, ne bi uh, bile primorane nazadovati. Uh, to se mi zdi eh, točka ključnega pomena in, eh, še to, in to še prav posebej za naš odbor. Osmi predlog spremembe mm, govori spet o poslovnih skrivnostih eh, in pravi, da je prodaja oziroma posredovanje poslovnih skrivnosti nezakonito, kadar se uporablja v nezakonite namene. Deveti predlog spremembe premembe, pa govori uh, o eh, dejanskem uh, ali pa potencijalnem posredovanju poslovnih skrivnosti. Potem je tukaj deseti predlog spremembe, tukaj ni nobenih težav, zato o tem ne bi govorila. Šestnesti predlog spremembe govori o uh, sodnih odločitvah v primeru, ko uh, niso spoštovane navedbe drugega uh, člena. Toliko torej o 17. predlogu. O 16. predlogu spremembe, sedaj pa sem pri 17. predlogu spremembe, kjer je govora bolj podrobneje o ulogi sodnih organov. O drugih eh, predlogih sprememb ne bom govorila, kajti niso eh, problematični. Rada pa bi spregovorila še o eh, odgovornosti, ko gre za varovanje neraskritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij kolegom uh, skupine Alde bi rada dejala, da ni dovolj, če govorimo le o zanemarjanju, govoriti moramo o varovanju. Počasneje boste morali govoriti. Se opravičujem. Torej, ali se odločimo, eh, da razpravljamo o krivdi eh, subjektivno ali pa eh, govorimo o objektivni določitvi krivde. Jaz sem na vsak način za objektivno določitev krivde, torej bo potrebno določiti vzroke. Opravičujem se, če sem govorila nekoliko prehitro in če niste razumeli, katere izmed točk sem jih osvetlila, Eh, potem uh, mi zastavite dodatna vprašanja. Tako pač je, če si italijan, govoriš hitreje. Eh, skušali smo slediti tehnični razpravi. Časa imamo dovolj, zato je dobro, če obravnavamo vsako točko posamično. Gospod Koferati, ali želite besedo? Grazie, Presidente. Ste poročevali v senci skupine socialistov in demokratov. Najlepša hvala, uh, gospa predsednica. Seveda, italijani uh, govorijo hitro, jaz sem izjema, zato se vam ni treba bati. Po seji poročevalcev v senci pred nekaj tedni smo eh, sprejeli kompromisne predloge sprememb. Gre za 23 predlogov sprememb, ki jih je predstavila kolegica Komi danes zjutraj smo v skupini socialistov in demokratov poslali pripombe eh, na eh, vse eh, predlagane kompromisne predloge sprememb. Pri cenimo prizadevanja kolegice Lare Komi, vendar pa moram reči, da menim oziroma da menimo, da najpomembnejše točke za socialiste in demokrate niso vključene v te kompromisne predloge sprememb. In eh, ali pa so eh, zgolj eh, deloma osvetljeni. Zgolj deloma osvetljene. Torej, kot smo že večkrat povdarili v razpravi, so za nas najpomembnejši vidiki štirje in raz bi jih na kratko povzel prvič želimo večjo jasnost, ko gre za določitev strokovnega znanja, za določitev uh, profesionalnih izkušenj za poslenih uh, eh, in to v kompromis ni vključeno. Drugič menimo, da je pomembno bolj jasno zapisati pomen eh, javnega interesa še prav posebej, ko govorimo o javni upravi. Tretjič, želimo natančnejšo definicijo poslovnih skrivnosti in nezakonite pridobitve poslovnih skrivnosti. Nismo zadovoljni z definicijo predlagano v kompromiso. In četrta točka, ki se nam zdi zelo pomembna, se nanaša na pomankljivo zagotovitev svobode govora. Kar pa eh, zadeva specifične točke, recimo v členu 2 se ne govori o komercialni vrednosti in o gospodarskem interesu. Tako kot se v členu 3 v kompromisu ne upoštevajo določene točke, ki so za nas izjemno pomembne. 309, 310, ki govorijo o nezakoniti pridobitvi poslovnih skrivnosti in o gospodarski škodi. Ni tudi govora o pridobitvi poslovnih skrivnosti, ki jih zaposleni pridobijo zakonito tekom svojega dela. Četrti člen bi bilo potrebno ponovno pregledati, kajti vključeni niso pomembni vidiki, kot recimo člen 121 in 122, ki govori o razkritju informacij in pa strokovnega znanja zaposlenih, ali pa 123, ki govori o razkritju informacij eh, v splašnem javnem interesu. potem pa je uh, tukaj tudi združitev členov 4 in 5. Uh, eh, želeli bi navedbo le tega uh, tudi v kompromisnih predlogih sprememb. Torej, veliko je uh, točk, ki niso vključene v vaše kompromisne predloge. In uh, rad bi vprašal poročevalko, ali ne meni, da bi bilo koristno da bi glasovanje prestavili. Kaj ti predvideno je za pričetek prihodnega tedna? Če bi glasovanje prestavili, bi imeli več časa. Mislim, da je ta časovni okvir preveč omejen, da bi eh, lahko premusili razlike, eh, ki obstajajo in ki sem jih ravno kar navedel samo z več časa za razpravo bi morda lahko našli eh, nove kompromisne rešitve. Če bo potrjena časovnica, kot je predlagana, potem eh, se bodo na glasovanje naše mnenje močno razhajala. So I'll go around all the shadows bom dala besedo vsem poročevalcem v senci. Zlasti me zanima, kakšno je vaše mnenje o predlagani premestitvi glasovanja. Me pa nekoliko skrbi kakršnokoli premeščanje glasovanja, ravno zaradi dela, ki poteka tudi na ravni sekretarjata. Namreč verjetno bo tudi za sekretarjat težje pripraviti glasovanje po velikonočnih praznikih. Se bomo pogovorili s sekretarjatom. EKR, er, kolegica McClarkin. Hvala lepa, predsednica, hvala lepa tudi poročevalki za delo, ki ga vlaga v pripravo mnenja. Moja prednostna naloga je, da poskrbim za to, da bi vsak evropski pristop do tega vprašanja odražal tudi potrebe podjetja, kakšna orodja potrebujejo za to, da zaščitijo svoje strokovno znanje, ne glede na to, na katerem področju delujejo. Poslovna skrivnost, to je zelo pomemben pojem, dragocen pojem. Dobro je, da razmišljamo o tem, kako pomemben je ta pojem, tudi v predlogih sprememb od 6 do 10 o tem govorimo. Poleg tega si želim v pravnih postopkih zaščititi poslovno skrivnost predlog spremembe 17 odraža skladanje z mojim predlogom in tudi s prvotnim predlogom sveta. Moja skupina predvsem skrbi ta rok za staranje. Sama menim, da bi morali podaljšati rok. Dobro je, da se dogovorimo o daljšem roku, to bo koristno, še posebej v primerjih, ko obravnavamo tehnične zadeve, ko je treba dolgo časa obravnavati neko vprašanje, preden se sproži kakršen koli postopek, dovolj časa potrebujemo. Če bi zmanjšali ta rok, bi ljudi pravzaprav spodbujali k temu, da sprejemajo kratkoročne začasne ukrepe, naprimer začasne sodne prepovedi, ki morda sploh ne bi bile nujno potrebne, če bi posamezniki imeli na voljo dovolj časa, da se ustrezno pripravijo in morda potem sploh ne bi sprožali postopka. Takšne začasne sodne prepovedi pa bi lahko škodile podjetjem. Kompromis 15 po našem mnenju ni sprejemljiv, smo pa pripravljeni kot skupina delati na tem kompromisnem predlogu skupaj s poročevalko, zato da se pripravi ustrezen predlog. Ko sprejemamo zakonodajo na evropski ravni, moramo biti pozorni na to, da ne bomo znižali standardov na področju zaščite. Rok se omenja v 15. kompromisu in če bi ta rok upoštevali, bi zmanjšali pravice, ki jih imajo imetniki določenih informacij in znanja. Smo pa pripravljeni na kompromis pod pogojem, da boste upoštevali tudi naše prednostne naloge znotraj tega konteksta. Hvala lepa za vse in se že veselimo nadaljnega dela. Hvala lepa, Kaja Kala, Salde. Hvala lepa. Hvala lepa poročevalki za pripravljene kompromisne predloge. Očitno je prišlo do sestanka poročevalcev v senci in italijanskih članov tega odbora. Prej je kolega iz SD omenil sestanek poročevalcev v senci, na katerih naj bi se razpravljalo o kompromisnih predlogih, ampak mene niso povabili na tak sestanek, tako da ne vem, kdo je o tem razpravljal. Mi smo enostavno prejeli te kompromisne predloge prejšnji teden. Moram pa reči, da ne vem, da bi se kdo o tem pogovarjal, zlasti ne poročevalci v senci. Kakorkoli že, Alde bi lahko podprl določene kompromisne predloge, pri nekaterih imamo pomisleke. Kompromisni predlog 3 strinjamo se s pristopom, ki ga je obrala poročevalka, da bi navedli javni interes, ki ga je treba zaščititi. Potem je tu še seznam izjem v četrtem členu, ta bi moral biti čim bolj jasen. Zanima me, ali bo poročevalka ohranila predlog komisije pri četrtem členu, tako kot je, ali bomo o tem glasovali. Zadovoljna sem tudi s tem, da je poročevalka pojasnila storitve v uvodnih izjavah, sedaj so stvari bolj jasne. Moj predlog spremembe o uvodni izjavi 17, to je predlog 52, bi znal koristiti v tej smeri. Kar pa zadeva ta rok, težave imamo s kompromisi, ki so pripravljeni na to temo. Mi podpiramo predlog komisije v zvezi z dveletnim obdobjem. Če se navežem na to, kar je povedala kolegica iz EKR glede sodnih prepovedi. Če bo ta rok daljši, boste imeli možnost, da te sodne prepovedi uporabljate daljše obdobje, kar pomeni, da vaš argument pravzaprav govori proti daljšemu obdobju, ker bi to pomenilo, da bi s tem omejevali podjetje pri delovanju. Ampak o tem se lahko še pogovorimo. Minimalna harmonizacija Večkrat sem že povedala, da ne morem podpreti pred kompromisnega predloga 7. Države članice naj bi imele možnost, da uvedejo več zaščitnih ukrepov. Sama bi se raje držala predloga komisije. Če pa se večina kolegov s tem ne bo strinjala, bi se lahko pri členih 2, 3, 4 in 7 uskladili, da bi te stvari poenotili. Se pravi, kaj je zakonito, kaj ni zakonito, opredelitve bi potrebovali s tem v zvezi, pa tudi rok bi morali poenotiti. Že prej sem povedala, če želimo sprejeti poenotena pravila, kajti podjetjem ni vedno najlažje razumeti, kako se posamezna pravila izvajajo v državah članicah, potem bi morali res te točke uskladiti. Pri postopkovnih zadevah res lahko pride do razlik med državami tako da to lahko ostane v besedilu, mi smo tu lahko prožni. Kompromisni predlog 10, opredelitev kršitev blaga, strinjamo se z SD, da je ta opredelitev predvsej nejasna, zlasti, ko gre za obrnjeni inženiring. Potem, ko govorite o, o organih, bolje bi bilo, če bi uporabili predlog 36 skupine Alde, kjer govorimo izključno o javnih organih. Potem je tu referenca na nacionalno in evropsko zakonodajo tik pred četrtim členom, ko gre za izjeme in da se znam izjem, kdaj je razkritje informacij dopustno. Mislim, da s tem zgolj vnašate zmedo. Kompromis 18. Najprej treba dokazati, da je dejansko bila pod vprašanjem poslovna skrivnost, da je nekaj opredeljeno kot poslovna skrivnost. Sodišče je tisto, ki naj potem opredeli, ali je nekaj poslovna skrivnost ali ne. Mi ne moremo teh stvari urediti na ustrezen način v tem dokumentu, v direktivi. Zato se ne bi smeli spuščati v delo sodišč pri kompromisu 18 ne bi smeli govoriti o zadostni stopnji gotovosti. Poglejte si predlog spremembe 119, ki ga je vložila skupina Alde. Še enkrat hvala za ta predlog kompromisnih predlogov sprememb. Upam, da bomo imeli potem še sestanek poročevalcev v senci, na katerem se bomo o tem pogovarjali. Hvala. Um, uh, Mr. Ko gospod Koferati in gospa Komi bi rada nekaj pojasnila. Mislim, da sestanka poročevalcev v senci ni bilo. Ne, želel sem zgolj pomiriti kolegico. Poročevalci v senci so se sestali pred 15 dnevi. Na tistem sestanku ste vi bili prisotni, mene ni bilo, ker sem imel zasebne težave, zaradi katerih nisem uspel priti na sestanek. Ni bilo nobenega sestanka med italijanskimi člani. Lahko vam potrdim, da smo pravzaprav tako daleč vsak sebi, Lara Komi zauzema posem drugačna stališča kot jaz, tako da je nemogoče, da se sploh sestaneva izven te dvorane. Hvala lepa. Gospoda Maštalke ni v dvorani, Pascal Giron pa je tu v imenu zelenih, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Že tretjič se danes oglašam, kot na zadnjem sestanku. Občutek imam, da absolutno preveč govorim. Že na zadnjem sestanku sem to povedal. Namreč neprijeten občutek imam pri tem poročilu. Ne zaradi dela, ki ga je poročevalka upravila, temveč zaradi samega duha, ki vlada v tem dokumentu. Skrbi me način, kako ste oblikovali to besedilo. Zakonodaja o poslovni skrivnosti naj bi zaščitila MSP-je, mikropodjetja, tista podjetja, ki nimajo takšnih zmogljivosti kot večje poslovne skupine in teže zaščitijo poslovne skrivnosti in tako naprej. Tako so nam predstavili vse skupaj. S tem nimam težav. Na začetku sem imel občutek in o tem sem se tudi pogovoril s komisijo, da obstaja predvsej nacionalne zakonodaje, ki nudi takšno zaščito. Moram pa priznati, da v tej luči poenotenja in v luči nudenja zaščite nekatere nekatera zakonodaja enostavno ne osebuje takšnih elementov. Me pa nekaj jezi in tudi skrbi. Strah me je, da besedilo o poslovni skrivnosti ne bo zgrešilo svojega cilja, da se ne bo potem zlorabljalo strali večjih skupin, predvsem farmacijskih skupin, ki ne želijo več vlagati patentov, kajti patent slejko prej dopušča tudi proizvodnjo generičnih zdravil, se pravi, gre vse skupaj v javni sektor. Lahko pa oni zaščitijo določene poslovne proizvodne modele in s tem prepovejo razvoj generičnih zdravil, kar bi bilo zelo slabo z vidika stroškov zdravja. Par stvari me skrbi. Edini način, kako lahko odpravimo te pomisleke, ki jih imam, kako bi lahko poskrbeli za to, da poslovne skrivnosti ne bi zlorabljale večje skupine, je, da se držimo logike, ki je bila predstavljena že na samem začetku. Komisija je skušala najti ustrezno ravnotežje pri tem. Imam pa občutek, da ste storili ravno nasprotno. Namesto, da bi omejili vse skupaj, tako da bi natančno predelili poslovno skrivnost, kaj vse vsebuje, vse izključujete tisto, kar poslovna skrivnost naj ne bi bila. Naprimer, če gre za nasprotovanje mobilnosti delavcev ali ko gre za pridobivanje informacij strani novinarjev in tako naprej. Mislim, da bi morali te zadeve izključiti iz tega besedila. Na voljo imamo druge direktive in druge zakonodajne akte, ki se s tem ukvarjajo. Tudi nacionalno zakonodajo upoštevati treba načelo subsidijarnosti, socialno pravo To poročilo je tako nejasno oblikovano, da imamo občutek, da se lahko pri poslovni skrivnosti v opredelitev vključi čisto vse, kar pomeni, da je vse skupaj brez konca in kraja. Govorite tudi o socialnem pravu, potem o določbah, o konkurenčnosti in tako naprej. Če se ne uspemo dogovoriti niti o tem, zakaj potrebujemo to besedilo, se mi zdi, da nam ne bo uspelo skleniti nobenega kompromisa, kar obžalujem. Mislim, da smo že pri prejšnjih temah dokazali, da lahko najdemo kompromis. Ne bom vam usiljeval tega, kako si mi razlagamo predloge sprememb, poročevalka je s tem seznanjena, na tem lahko še delamo. Vseeno pa se mi je zdelo smiselno, da se še enkrat vrnemo nazaj na začetek. Se pravi, da se pogovorimo, čemu je namenjen ta zakonodajni akt, omejiti je treba naprimer tudi same postopke proizvajanja, tržene in tako naprej. Izven področja uporabe tega besedila pa bi morali pustiti vse tisto, kar se nanaša na informiranje zaposlenih, delavcev, državljanov v Evropi nasploh. Hvala. Okay, I wonder if the commission Dobro, zanima me, če ima morda še komisija kakršnokoli pripombo. Gospod Gonzales. Eh, In gospod Fernandez Salas. Dobrodošla. Hvala, sem gospod Fernandez Salas. Komisija bi se rada samo zahvalila odboru za razprave, ki so do sedaj potekale. Mi smo jih spremljali z velikim zanimanjem. Dobre predloge ste podali in upam, da boste s to razpravo prispevali k obogatitvi tega besedila. Bi pa rad izpostavil par elementov pri tem besedilu, ki so pravzaprav temeljni Ta predlog ne ustvarja izključnih pravic do informacij. Mi smo želeli to izredno podariti. Včasih se namreč v razpravi izkaže, da naj bi šlo za to, namreč, da naj bi posamezniki, ki delujejo na tem področju, lahko celo zlorabljali takšne informacije. Direktiva dopušča tudi obratni inženiring pri proizvodih, ki so že na trgu. Nekateri predlogi sprememb niso bili vključeni v kompromisne predloge. Te svoboščine, ki jih omenjam, pa se omejuje z nekaterimi predlogi sprememb, zato bi predlagal, da še enkrat razmislite o vseh teh vprašanjih. Drugo, direktiva ne posega v obstoječa pravila, ki od poslovnih subjektov zahteva, da razkrijo informacije javnosti ali javnim organom, če se za to pojavi potreba, če je to v interesu javnosti, komisija zagotovo teh pravil ne bo omejevala. Na koncu bi radi povedali še to, da je bil po našem mnenju predlog komisije uravnotežen in večina predlogov sprememb skušata to ravnotežje ohraniti. Hvala hvala. Spomnim se, ko je komisija predstavila ta predlog, ste zelo odločno trdili, da podjetja včasih ne poslujejo na notranjem trgu prav zaradi pomislekov, ki jih imajo. Namreč, da če bi razkrili poslovne skrivnosti, ne bi mogli sprožiti postopkov zaradi kršitve. S tem predlogom pa naj bi poskrbeli za to, da če pride do kršitve, podjetje lahko dobijo zaščito. Zato pravzaprav gre za zaščito, za zaščito poslovnih skrivnosti. Ne gre za to, kaj je poslovna skrivnost, kaj ni poslovna skrivnost. Spomnim se, da ste takrat kot komisija zelo odločno zagovarjali ta argument. Se pravi, da podjetja ne bodo čezmejno trgovali ali ne želijo čezmejno trgovati, zato ker jih je strah, da bi lahko kdo kršil njihovo pravico do poslovne skrivnosti. Zato tudi govorimo o tem predlogu o zaščiti poslovne skrivnosti. Mislim, da gre tu za drugo ločeno vprašanje kot tista, ki ste jih tu in tam sprožili v razpravi. Kolegice in kolegi, če nek predlog spremembe ni vključen v kompromisni predlog spremembe, to ne pomeni, da o tem predlogu spremembe ne bomo glasovali. Kompromisni predlogi združujejo posamezne določbe in poddoločbe in predloge sprememb. V vsakem primeru pa bomo glasovali o vseh predlogih sprememb, tudi o tistih, ki niso vključeni v kompromisni predlog. Hvala lepa. Poročevalki smo dali možnost, da spremeni datum glasovanja. 23. april je možen datum, če se s tem strinjate, ampak že prej sem povedala, da obstaja tveganje zaradi sekretarjata. Upam, da bodo uspeli opraviti svoje delo profesionalno. Bo pa sekretarjat pod velikim pritiskom v času velikonočnih praznikov, v času zelenega tedna, namreč težko bodo takrat dostopali do svojih pisarn. vse želi imko izraziti svoje mnenje, mora oglasovati še pred odborom Juri, ki je pristojen za to zadevo. Besedo dobi ponovno kolegica Komi. Razen, če bi komisija želela še kaj dodati. Ne, ste zaključili dobro. iščemo torej ustrezen datum. Tudi mi imamo študijske dneve, tako kot je les. Tako da bi lahko preložili glasovanje. Strinjam se, da moramo najti najboljšo možno rešitev, pa ne zato, ker bi se bali glasovanja, ker bi se bali zmage, minimalne zmage na glasovanju. Naš cilj je, da ta pomemben dosje popeljemo naprej do razprave v odboru Juri. Naj vas pomirim, kolegica. Kot vidite, kolega Koferati. Ni bil deležen nobene ekstra podpore, celo izključili so ga iz stranke, same sem iz stranke Forza Italija, ampak nobenega sestanka v okviru pročevalcev v senci ni bilo brez vas če se navežem še na pripombe, ki ste jih podali, najprej mobilnost delavcev. To smo vključili ne samo v vodno izjavo, temveč tudi v člen. Socialisti so podali ta predlog, mi smo ga ocenili, potem so tu človekove pravice, celotno področje svobode izražanja. Sprejeli smo številne točke, s katerimi smo na začetku imeli težave poskušali smo podati dodatne predloge, vse skupaj vključili v obodne izjave. Kar pa zadeva predlog kolega Durana in Koferatija, ta dva predloga sta si bila precej narazen. V kompromisnih predlogih smo vključili vse te predloge, čeprav so si bili nasprotujoči. In ti predlogi bodo potem vključeni v člene kot je rekla predsednica, govoriti moramo tudi o konkurenčnosti podjetij. Prijeli smo že veliko predlogov, uredno voljo imamo Junkerjev načrt. Pri poslovni skrivnosti pa pravzaprav pademo na področje, kjer je za nudene zaščite potrebo, potrebno opraviti veliko birokratskih postopkov. Zaščititi je treba podjetja, delavce, državljane, vse tiste, ki imajo uh, znanje, ki so inovativni, ki imajo vse tisto, kar je vezano na poslovno skrivnost. Potrebujemo pa tudi minimalno poenotenje. Če je nekdo dober, če je neka država dobra, če ima dobro zakonodajo, lahko črpamo na vdih iz tega, ne pa da država ali posameznika kaznujemo, tako da naredi štiri korake nazaj. Strinjam se, da preložimo glasovanje hvala lepo naprej tudi sekretarjatu za potrpežljivost upam, da nam bo uspelo najti ustrezen datum v soglasju z ostalimi kolegi med velikonočnimi prazniki. Predlagam, da poiščemo nov datum. Če ga ne uspemo najti, se bomo držali tistega, ki smo ga določili prihodni teden. Po koncu sestanka pa stopite v stik s sekretarjatom danes nekoliko pospešeno obravnavamo te točke. Hvala vsem, ki nam uspete slediti. Gremo na točko 10. Um, so just so you know, samo toliko, da veste, tisti, ki vas ni bilo na začetku sestanka, najprej bomo obravnavali točko 10, potem točko 9. Upam, da nam bo uspelo obe točki obravnavati do pol šestih. Tako bo poročevalka lahko odpotovala, parlament zastopa namreč v delegaciji do pol šestih mora oditi iz dvorane, zato da ojame letalo. Deseta točka. Mnenje o izvajanju direktive o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi. Gre za mnenje, ki ga pripravljamo za odbor Juri. Čulja Reda je glavna poročevalka v odboru Juri. Dobro je, da je kolegica Reda tudi nadomestna članica v tem odboru, prisotna je današnji seji. 82 predlogov sprememb ste uložili k temu mnenju, ki ga pripravlja odbor. In ko besedo pa predajam pripravljati mnenje kolegici Štila. Hvala lepa, gospa predsednica upam, da mi bo uspelo na kratko stvari predstaviti. Hvala lepa poročevalcem Osence za zelo ploden sestanek prejšnji teden. 82 predlogov sprememb je bilo vloženih na poročilo kolegice Đulije v odboru Juri, jih je bilo vloženih nekaj čez 550. 11 kompromisnih predlogov bomo skušali oblikovati nekaj kompromisnih predlogov je že bilo deležnih podpore, na nekaterih smo morali še malo delati z vidika same oblike besedila in tudi z vidika vsebine. Na teh predlogih še delamo. Več, ko delamo na tem, večja je verjetnost, da bomo do prihodnega tedna, ko nas čaka glasovanje 24., pripravili kompromisne predloge. Ne vem, ali je komisija že v dvorani ali ne, ali so tu pristojni posamezniki za avtorske pravice. Vidim, da so tu kolegi, ki pokrivajo področje intelektualne lastnine. Bi lahko morda komisiji kdo sporočil, da točko obravnavamo nekoliko prej, kot je bilo načrtovano. Prispevek komisije bo prav tako dragocen, ko gre za kompromisne predloge lahko se stvari lotim nekoliko bolj podrobno. Najprej sam postopek, kot rečeno, upam, da bomo pripravili besedilo čim hitreje. Hvala vsem, ki ste delali na kompromisnih predlogih, hvala lepa tudi sekretarjatu, še posebej sekretarjatu, ki nam je bil v veliko pomoč. Sedaj je nastopil trenutek, da tudi ostali kolegi podajo svoje mnenje, da povedo, jih kaj skrbi pri kompromisnih predlogih, to bi nam bilo veliko pomoč. Mi si želimo besedilo potem poslati sekretarjatu, kajti do prihodnega tedna bi želeli imeti na mizi vseh 11 kompromisnih predlogov. Hvala. Eva Panova. Kolegica Paranova. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa poročevalki za kompromisne predloge sprememb ko govorimo o avtorskih pravicah v informacijski družbi, je treba poštevati več deležnikov. Kompromisni predlogi, ki smo jih sprejeli, po mojem mnenju, v največji možni meri odražajo različna stališča. Besedilo, ki ga boste predlagali, bo po mojem mnenju dovolj uravnoteženo, tako da bomo s tem besedilom še obogatili poročilo, ki ga pripravlja odbor Juri. Prejšnji teden smo v Strasburu opravili dobro srečanje s pročevalci v Senci, s kolegico Štiler, z vsemi, ki delajo na teh predlogih. Pročevalka je opravila odlično delo pri teh kompromisnih predlogih. Mislim, da bodo na voljo nekje do jutri ta končna različica kompromisnih predlogov sprememb. Številni predlogi sprememb, ki jih je vložila skupina JLS, e je bila vključena. Hvala kolegicam in kolegom Galpels iz Turiz, eh, White in tako naprej. Hvala tudi vsem kolegici Kalas, kolegu Daltonu, poročevalki, pa tudi predsednici. mislim, da bi morali vključiti še nekaj točk v to mnenje. Kot prvo, zakonodajni predlog bi moral posodobiti zakonodajo na tem področju skladno s tehnološkim razvojem, tako da bo do avtorske pravice bolj prilagojene digitalni dobi. Drugo, boljše ravnoteže je treba spostaviti med imetniki pravic, uporabniki, deležniki in tako naprej. Kompromis 1a bo to dobro odrazil. Tretja pomembna pripomba pa se nanaša na ustrezno zaščito avtorskih pravic, zlasti, ko pride do kršenja avtorskih pravic. Še nekaj predlogov spremebi, po mojem mnenju, lahko znatno izboljšalo besedilo, naprimer predlog 13 kolega Žovana, o uravnoteženem prenosu znanja, potem predlog 32, predlog 31. V tem mnenju bi morali govoriti tudi o prenosljivosti storitev. Predlog spremembe 51 skupine ELS govori o tem. Imam tudi predlog, ki vam ga bom kasneje poslala gre pa za to, da bi vključili nov odstavek s konkretnim besedilom. Lahko besedilo sedaj preberem, če želite. Gre pa za predlog spremembe 79. Priznavamo, da nekatera vprašanja v zvezi z urejanjem avtorskih pravic v informacijski družbi sodijo na področje konkurenčnosti, zdrave konkurenčnosti, sem sodi tudi zaščita intelektualne lasnine. Vse to je bistvenega pomena za poslovanje. Upam, da boste ta ustavek, odstavek lahko vključili v besedilo. Na koncu pa še enkrat hvala lepa vsem kolegicam in kolegom, ki so z menoj sodelovali pri pripravi tega besedila. Se pa že veselim kompromisnih predlogov sprememb in želim vam srečen let. I'm going to ask the commission experts to speak. Maybe. Prosili bom strokovnjake Evropske komisije, da podajo stališče na koncu, tako da bo lahko pokomentirali oba sklopa predlogov spremem pri obeh točkah. No, Marija je strokovnjakinja za pravice intelektualne lastnine, ali je tukaj ne še, bo pa kmalo z nami in zato bi bilo dobro, če bi slišali tudi njeno mnenje. Mislim, da ne morejo predstavniki Evropske komisije govoriti o vseh vidikih pravic intelektualne lastnine. No, če bo treba, bomo na koncu seveda komentirali oba poročila. Zdaj pa v imenu EKR Daniel Dalton. Najlepša hvala. Toplo pozdravljamo vse, kar je v tem poročilu. Mislim, da to odraža tudi dobro sodelovanje med političnimi skupinami. Mislim, da so to kompromisni predlogi, z večino smo zadovoljni. Zelo smo veseli, da je bil vključen naš predlog spremembe glede boljšega razumevanja omejitev za potrošnike, ko gre za digitalno blago oziroma dobrine. Gre za nekatere vprašanja, pa tudi omejitve pri licenciranju v primeru smrti, možnost prenosa avtorskih pravic. Dobro je, da potrošniki vedo, kakšne so omejitve teh licenc, zato da ne bi prihajalo do nepotrebnih frustracij. seveda bi želeli nekaj napredka tudi pri nekaterih drugih vprašanjih, zaenkrat smo veseli, da ste to upoštevali. Imamo le težavo z enim predlogom spremembe, gre za tistega, ki je vezan na knjižnice in druge javne storitve. Spletni dostop do avtorskih del, ki niso v prometu oziroma s katerimi se ne upravlja aktivno, ne strinjamo se s tem, mislim, da bi morali ta dela zagotoviti na ravni javnega trga, tega si ne bi želeli izgubiti. Ne bi bilo dobro, da bi priklašali tudi um, imetnike pravic za koristi, ki jih lahko imajo od tega dela. Upam, da bomo prišli do ustrezne formulacije v tem primeru. Podpiramo pa druge predloge spremi, smo zadovoljeni, zadovoljeni z usmeritvijo odbora. Hvala. <laughs> Se upravičujem za to, gospod Goga najlepša hvala. Spoštovana poročevalka, spoštovani kolegi, mislim, da je poročevalka upravila zelo dobro delo pri sprejemanju kompromisnih predlogov. Mislim, da jih je večina zelo dobro uravnoteženih in zelo malo jih je treba še izboljšati. Naprimer, kompromisni predlog spremembe 3. Menim, da avtorske pravice in sorodne pravice imajo pomembno ulogo pri zaščiti in spodbujanju razvoja novih proizvodov in storitev. Zelo pomembno pa je, da spremembe na področju avtorskih pravic priznavajo tudi pravice potrošnikov in pa nosilcev pravic. To bi morali zapisati tudi v predlogu spremembe 3, potem pa 5. Ozemljske omejitve vodijo do tržne razdrobitve in kompromis spet bi lahko v tem smislu okrepili. Potem pa šesti kompromis predloga spremembe. Pomembno je, da zagotavljamo brezplačne informacije za potrošnike, vendar bi morali v besedito v šestem predlogu spremembe izboljšati. Pojasniti moramo, da te informacije ne morejo biti omejene le na geografske lokacije. To so naše glavne pripombe glede kompromisnih predlogov. Hvala. Hvala. Je gospod Zubar z nami? Ne. Julia Reda, izvolite. Najlepša hvala. Tudi mi smo zelo zadovoljni z rezultati pogajanj o kompromisnih predlogov. Saj zaenkrat poročevalka je opravila izvrstno delo, združila vse te različne zamisli. Popolnoma se strinjam s pripombami gospoda Goge. In sicer, da je transparentnost glede tega, kaj licenca pomeni, je zelo pomembna. To je Govori tudi o tem, kar je na voljo za potrošnika, vendar pa tega ne moremo nadomestiti v digitalnem trgu. Če bi mogoče, bi morali v šest predlog spremembe bolj jasno zapisati, da kljub temu, da je preglednost pomembna, je cilj spremembe področja avtorskih eh, pravic to, da počasi odpravljamo geoblokade in vzpostavimo sklop enotnih pravil za globalni trg. To bi bilo skladno z našim pričakovanjem pa še eno nerešeno vprašanje glede enega naših uloženih predlogov sprememb. Tukaj se zaključujemo na situacijo z e-knjigami in e-izposojami. Včeraj sem povedati le, da je čisto možno, če bomo imeli jasne priporočila za nekatere izjeme, tako da knjižnice lahko posojajo e-knjige, da v tem primeru bi bilo zelo dobro, da bi predvideli tudi nekakšno poplačilo določbo o poplačilu, tako da bi bilo čisto jasno, da uporabljamo iste pogoje tako za izposojanje digitalnih kot fizičnih knjig. Nadomestilo se seveda mora plačati kolektivnim organizacijam. Vendar pa bi morala obstajati jasna pravica za knjižnice, da kupijo avtorsko delo v digitalni obliki in na to tudi to posojajo. To ne more biti omejeno na lastnika pravice lahko imamo tako izjemo, kot tudi pravila za licenciranje, ki so obstojata usporedno. Seveda knjižnice nikoli ne bi mogle sklepati licenčnih pogodb z založbami, tako da bi lahko preko specifičnega portala omogočale te e-knjige, ampak to pomeni, da bi ta izjema nikakor ne ogrozila obstoječih modelov za e-izposojo. To bi omogočilo e-knjižnicam oziroma knjižnicam, da bi izpolnevali tudi druge politične cilje, naprimer arhiviranje e-knjig, potem dajanje teh knjig na razpolago v različnih formatih ter ohranitev teh knjig za prihodne generacije. Naj se vrnem še na kompromisni predlog spremembe. Številka 3. Harmonizacija in visoka raven zaščite mislim, da bi se morala sklicevati na opredelitev izjem in omejitev. Ne pozivamo pa k temu, da bi kakršnekoli izjeme in omejitve za avtorske pravice odpravljali. Vse izjeme in omejitve, ki že obstajajo za področje avtorskih pravic v različnih državah članicah, namreč izpolnjujejo zelo pomembne cilje javne politike. Naprimer, zaščita svobode govora ali pa zaščita pravice do izobrazbe Pripričani smo, da lahko dosežemo sporazum pri nekaterih nerešenih vprašanjih, ki jih je malo, in da bomo na koncu dobili zelo dobro poročilo, ki bo prispevalo tudi k integraciji enotnega trga v to vprašanje. Ima kateri od poslancov ali poslanka pripombo pri tem poročilu? Ne. Sama imam nekaj pripomb. Vložila sem pet predlogov spremembe. štirih vprašanj. Najprej izjeme. Vse izjeme bi morali biti gospodarsko in socialno koristne, jih je pa treba omejiti in usmeriti, obenem pa mora biti izjeme tudi tehnološko neutralne. Vprašanje neformalnega izobraževanja je zadevalo področje, ki je bilo preveč široko zastavljeno, tako je to zelo težko opredeliti. Potem pa še izjeme za knjižnice, razumem, zakaj si tega želite in zdi se, da bi to lahko bilo koristno. Če naprimer razmišljamo o nekomu, čigar ustvarjalno delo ne bi bilo več eh, komercialno razpoložljivo, potem gre tukaj morda tudi za ustvarjalca, ki bi lahko v vsakem primeru dobil ustrezno nadomestilo Zakaj gre torej, ko govorimo o avtorskem eh, delu, ki ni več komercialno, pravzaprav razpoložljivo? Poskrbeti moramo za to, da ne bomo koga izločili oziroma izključili iz tega. Vsebine pa seveda mora biti na voljo. Namen zagotavljanja avtorskih pravic je to, da zagotovimo tudi raznovrstnost vsebin obenem pa moramo zaščititi tudi pravice ustvarjalcev, imetnikov in nosilcev pravic. Želela sem poskrbeti za to, da to povdarimo. Potem pa še predlog spremembe 29, kako je z pogajalskim stališčem in odnosom med avtori in imetniki pravic, potrošniki. Zaščititi moramo te vsebine, obenem pa moramo zagotoviti tudi to, da bi upoštevali obenem pravice založb. Vedno se ustvarjajo določene napetosti med ustvarjalci in založbami, vendar pa mislim, da bi to lahko nekako odrazili tudi v 29. predlogu sprejem. Potem pa še prenosljivost in geografske blokade. Nekateri drugi ste to že omenjali. Menim, da če spletnih vsebin nimamo na voljo v določeni državi članici, potem ne moramo nikomor preprečiti, da bi to kupil v drugi državi članici. V digitalnem svetu je mogoče, da pridobite določene dobrine v katerikoli državi članici. Če to ni na voljo v vaši državi članici, greste pač drugam. Moramo biti pa previdni glede tega, da ne bi odprli pandorine skrinice v tem smislu, da bi ljudje kupovali digitalne vsebine v eni državi članici, zato ker je to tam cene in bi se tako izognili pristojbinam ali pa dodatnim stroškom v svojih držav članicah. Morda bi to lahko še izboljšali. Zato imam določene pomisleke glede predloga spremembe številka 14, ki govori o več harmonizacije. Previdni moramo biti, v katerih primerjih to zahtevamo. In eh, komisarko je prišel na sestanek, jaz bi želel jasno povdariti razmejitev med tem, da se poenostavi dostop do vsebin, obenem pa poskrbi tudi za to, da ne bi imeli nekakšnega vseevropskega sistema licenciranja, s katerim bi ogrozili te pravice. Hvala, da ste vključili tudi moj predlog pri predlogu spremembe 3. Sem govorila že dovolj dolgo, da je z nami tudi predstavnica komisije. Da, potem pa izvolite. Kakšno je vaše mnenje glede osnutka tega poročila oziroma kompromisa? Najlepša hvala, gospa predsednica. Žal mi je, če ste me dolgo čakali, povedali so nam, da bomo hitro obravnavali točke, vendar se jim predstavljala, da tako zelo hitro. Glede tega, kaj smo videli pri um, delu odbora IMKO na področju avtorskih pravic, koliko razumem, še vedno poteka nekaj dela pri oblikovanju kompromisnih predlogov sprememb. IMKO mora seveda osvetliti tiste točke, ki so za najpomembnejše zgodovinsko gledano je bilo to vse, kar je bilo vezano na prosti pretok, vključno s prostim pretokom storitev, ravno kar ste govorili o prenosljivosti in pa o čezmenem dostopu do vsebin. Najti moramo rešitev, s katero bomo okrepili te vidike, pri tem pa ne ogrozili vse evropskega licenciranja. S tem bomo zagotovili bolj delujoč in enotni digitalni trg. To bi bilo v interesu vseh deležnikov in s tem bi poskrbeli tudi za specifiko v različnih sektorjih. Ogledali smo se nekatere kompromisne predloge, o katerih razpravljate. Evropska komisija je v zelo zanimivem položaju, kolikor razumemo so razprave glede tega poročila usmerjene v izvajanje in pa v samo problematiko izvajanja direktive InfoSoc 2001. Ne gre torej toliko za seznam želja glede tega, kaj se Evropski parlament želi, da Evropska komisija stori, ko pride do kršitev zakonodaje in pa do posodobitve avtorskih pravil. O tem, koliko veste, se še vedno pogovarjamo. In Evropska komisija še ni sprejela končnega stališča glede oblike in vsebine zakonodajnega svežnja, ki ne bi ga dobili letos. Za enkrat moram podati precej ohlapne pripombe. Če imate poslanci in poslanke kakršnokoli specifično vprašanje glede samih težav z izvajanjem direktive iz leta 2001, potem mislim, da je Evropska komisija za to poskrbela, že za številnimi gospodarskimi študijami. Razmišljali smo tudi o izjemah in pa omejitvah in ter eh, pomankanju čezmejnega učinka. Pripravljeni bomo torej odgovarjati na specifično vprašanje. Lepša hvala in ponovno se opravičujem za zamudo. Hvala. Porčevalka bi želeti, želeli predstaviti kaj sklepnih komentarjev. Zahvaljujem se Evropski komisiji, kot eh, vse le nikoli ne vemo, kakšen bo točno časovni razpored danes, vendar pa vse dobro, zelo dobro poteka. Še vi niste omenili kompromise, prav gotovo bi lahko našli določeno pot naprej kot pri 3.5.6. V naslednjih nekaj dnev bomo imeli še nekaj časa in bomo skušali poskrbeti za ustrezne obeseditve tako sodelovanjem z predsedujoče kot tudi drugih v odboru. Zahvaljujem se vam za sodelovanje, to je bilo zelo koristno in upam, da bo to pomagalo tudi delo odbora za pravne zadeve, ko bo treba oblikovati kompromisne predloge za teh več kot 100 predlogov spremem. Zahvaljujem se za sodelovanje in hvala, gospa predsednica. No, zdaj pa se vračamo na točko 9 na dnevnem redu. Gre torej za poročilo napredek v smeri ponovljenega soglasja glede uveljavljanja pravic intelektualne lastnine, akcijski načrt EU, ponovno bila poročevalka Catherine Steiler. Gre za poročilo na lastno pobudo. Pristojni odbor v Juri je bil v tem primeru Pavel Soboda. 39 predlogov spremembe v odboru IMKO in pa 6 kompromisnih predlogov spremembe smo dobili. Kaj se bo torej zgodilo pri tem, Catherine, bi začeli? Najlepša hvala, to je izredna priložnost, da ponovno nekaj povem o predlogih sprememb. Ko gre za uveljavljanje pravice področju avtorskega prava. Obiskal sem urad za harmonizacijo na notranjem trgu, mislim, da teden pred plenarko v Strasburu, čas hitro mineva. Vendar je bilo zelo dobro, da smo si ogledali, kakšno delo poteka v observatoriju, s tem tudi veliko več izvemo o samem obsegu in teži pravic intelektualne lastnine za evropsko gospodarstvo. Mislim, da sem tudi zapisala, kako pomembno je to za delovna mesta in koliko denarja to pravzaprav zadeva. Kolege in kolegice sem prosila, kot sem povedala že med prejšnjim sestankom, da bi bilo dobro, če bi se lahko pogovarjali o delu, ki ga upravlja na tem področju. Tudi odbora za pravne zadeve je del te skupine oziroma konstelacija na Evropskem parlamentu, ki sodeluje pri tem. Dobro je, da poveste, kakšno delo poteka na tem področju. Potem pa kompromisne predloge, teh je šest. Znova smo imeli, naj povem, da smo imeli zelo uspešen sestanek v Strasburu prejšnji teden. Vem, da moramo na nekaterih predlogih spremem še delati. Imamo pa do naslednjega tedna še nekaj časa, tako kot pri avtorskih pravicah imamo dovolj časa, da pripravimo in uskladimo te kompromisne predloge. Šest kompromisnih predlogov smo dobili, 29, 39 je bilo vse skupaj. Na te smo se naslanjali pri usmeriti naše razprave, pa tudi pri načrtovanju glasovanja. Imamo določeno besedilo, o katerem moramo presojati. Pri uveljavljanju pravic intelektualne lastnine moramo predvsem podpreti to, kar si želi doseči odbor. Cenim to, kar so povedali kolegi in kolegice. Dobro pa bilo, če bi slišali tudi to, kakšno je mnenje Evropske komisije glede kompromisov in pa vsebine tega poročila. Potem pa me zanima tudi, ali ima kakšne nove informacije za odbor. Zahvaljujem se gospodinu predsednici, zavedam se tudi, da me čas že priganja. Kmalo se moram udeležiti sestanka o digitalni strategiji za švicarskim kolegi z Islandijo, z Norveško. Švica je le opazovalka v tej skupini, je pa dobro, da imamo kolegi, ki lahko sodelujejo tudi pri delu tega odbora. Rozetom, izvolite. Govorila bom v imenu Sabine Farhajeva, počevalke v Senci, ki ni mogla biti danes z nami. Poslala mi je mail, kjer se izredno zahvaljuje Katrin za to uravnovešeno stališče in pa za dobro sodelovanje. Za ELS je bilo še posebej pomembno povdariti, da uveljavljanje pravice intelektualne lastnine ni le bistvenega pomena za dobro delovanje te digitalnega enotnega trga, ampak ima tudi ključno vlogo pri spodbojanju inovacij, kreativnosti, konkurenčnosti in kulturne raznolikosti. Še več. Posledice kršitev na področju pravice intelektualne lastnine je treba izpostaviti in o tem je treba govoriti tudi s potrošniki. Še posebej z mlajšo generacijo, ki se pogosto ne zaveda teh posledic. Poleg tega je ELS uložil dva predloga sprememb glede MSP-ja. Jasna struktura za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine za nas pa je bistvenega pomena. Obenem potrebujemo tudi scheme alternativnega reševanja sporov. Med eh, sestankom poročevalcev v Senci v Štrasburu prejšnji teden je zavladal jasen konsens glede večine bistvenih vprašanj, glede na katerih kompromiso smo se že dogovorili. Treba pa je poskrbeti za nekatere manjše spremembe v kompromisnih predlogih. Vendar pravi Sabine Prahajan je prepričana, da bomo našli sporazum. Znova se zahvaljuje tudi Catherine Styler za odlično opravljeno delo. Zahvaljuje se torej njej in pa drugim političnim skupinam za dobro sodelovanje. Znova se upravičuje, da danes ni z nami. Hvala. Anelin ni z nami. Veliko sprememb je danes. No, gospod Dalton je bil poročevalec v senci. Najlepša hvala, gospod predsednica. Nekaj komentarjev glede te zadnje točke. Zelo dobro smo sodelovali z poročevalko in z drugimi poročevalci v senci. Delo je bilo dobro upravljeno. Uveljavljanje pravice intelektualne lastnine je po našem mnenju bistvenega pomena ne le za ustvarjalni sektor, čeprav za tega še kako pomembno, ampak tudi za proizvodni in druge sektore na to pogosto pozabimo v tej razpravi, zaradi tega, ker to nekako tlačimo skupaj z prejšnjo razpravo. Tega se moramo zavedati. Obstajajo razlike med kršitvami na spletu in pa tudi izven spleta. Tudi javno dojemanje kršitev pravice intelektualne lastnine se razlikuje teh materialnih kršitev se ljudje veliko bolj zavedajo kot eh, spletnih kršitev. Vendar pa so te pravice pravzaprav iste. Ponovno se moramo pogovoriti o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, razpravljati tudi o nekaterih vrzelih in o tem, kako um, ljudje lahko dostop pridobivajo drugot, glede samih kompromisov lahko povem, da smo veseli, da je v akcijskem načrtu Evropske komisije, pa tudi v poročilu in v kompromisih upoštevano načelo follow the money, sledimo denarju. To ni nekakšno pravno načelo, ampak zadeva tiste, ki eh, delajo z avtorskimi pravicami na komercialni ravni. Veseli me, da smo upoštevali to. Zadovoljni smo z večino kompromisov, le glede enega imamo nekaj pomisleko, gre za predlog o naknadnih, eh, naknadnem zračunanju pristojbin, zaradi tega, ker je to zapisano, v prvem stavku piše pozdravljamo posvetovanje, potem v drugem odstavku pa govorimo o lastnih sklepih glede teh posvetovanj. Mislim, da bi bilo bolje, če bi ugotovili, kakšni so dokazi, ki bodo pridobljeni na osnovi teh eh, pogajanj, potem pa bi oblikovali sklepe. Sicer pa se nam zdi vse skupaj precej vredno. Hvala. Hvala, Dita. Najlepša hvala, gospod predsednica. Zahvaljujem se poročevalki. Tudi sami smo zadovoljni z delom, ki je bilo opravljeno pred tem dosejo. Po sestanku poročevalcev v Senci prejšnji teden mislim, da bomo prišli do končnega kompromisnega dogovora. Splošno gledano so vsi predlogi spremembe pozitivni, vendar pa ne bomo mogli vseh podpreti. Želela bi izpostaviti en predlog spremembe glede označbe za spletne strani 24. Gre za sankcije za kršitelje pravic intelektualne lastnine. Varnostne oznake morda dobro delujejo na fizičnih nosilcih, vendar pa digitalne rešitve v tem primeru ne pomagajo. Kljub temu mislim, da se vsi strinjamo glede splošne usmeritve akcijskega načrta za pravice intelektualne lastnine in zato ne vidim nobene težave. Tudi pri glasovanju ne. Hvala. Julija Rina, za imena zamenih. Najlepša hvala ponovno se zahvaljujem poročevalki. Mislim, da smo že zelo blizu sporazuma glede vseh predlogov sprememb. Dobro ste upoštevali tudi predloge sprememb naše skupine, ki jih eh, kompromis ustrezno odraža. Želela bi povdariti to, kar je povedal tudi gospod Dalton, glede obsega tega, kaj pomeni kršitev pravic intelektualne snine in na kaj se usmerja akcijski načrt eh, Evropske komisije. Avtorske pravice so le del tega. Številna priporočila in ukrepe, ki so zapisani v akcijskem načrtu za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine, se usmerja tudi na patente, blagovne znamke in druge primere kršitev pravic intelektualne lastnine. Mislim, da je to zelo dobro odraženo tudi v poročilu. Glede kompromisnih predlogov sprememb imamo specifično nekaj težav le s tretjim O tem smo se pogovorili tudi med sestankom poročevalcev Sence in nismo pa takrat prišli do končnega sklepa. Gre za sistem spletnega opozarjanja potrošnikov. Ne vemo, ali bi bilo to lahko vezano na določbo treh kršitev, kjer se ljudi obvešča o kršitvah in eh, se potem potrošniki zavedajo posledic, kot je naprimer ukinitev spletne povezave, torej Three Strikes. Za nas bi bilo pomembno, da bi ta predlog spremembe umaknili iz tega kompromisa, zato da bi lahko podprli celotno besedilo. Razen tega pa se nam zdi kompromis ureden. Še nekaj bi želela povdariti, o čemer smo se pogovarjali med srečanjem poročevalcev v senci, to bi bilo koristno za vse. Spraševali smo se glede predloga spremembe 30, ki sem ga vložila sama v sodelovanju z nekaterimi kolegi, o potrebi, da bi imeli enostavno opredeljive informacije o tem, kdo je nosilec avtorskih pravic in kaj to pomeni v praksi. Če imate neko fizično delo ali proizvod, ponavadi imate zapisano obvestilo o avtorskih pravicah nekje. Pri digitalnih proizvodih pa se na to pogosto pozabi. Naprimer, lahko imamo neko podobo na spletu in na avtorski podatki so na voljo ločeno od te podobe. Če bi si želel ukrepiti lastništvo nad pravicami intelektualne lastnine, bi lahko razmišljali tudi o metapodatkih, ki bi vključevali pravice za potrošnike o lastnikih avtorskih pravic. Če bi to lahko vključili v predlog spremembe, mislim, da bi s tem situacijo pojasnili, da tukaj govorimo o metapodatkih in ne o tem, da bi imeli nekakšno ločeno podatkovno bazo. Najlepša hvala. Mislim, da se bomo glede tega sporozumeli zelo kmalo. Uradno naj bi imel pripombe še poročevalo senci iz politične skupine FDD, ampak ga ni z nami. Še kdo? Evropska komisija. Hvala, gospod predsednica, čisto na kratko. Nismo se še ogledali vseh eh, kompromisnih predlogov. Če se navežem na to, kar so povedali nekateri poslanci in poslanke, je očitno, da se v številnih vidikih strinjate. Zadovoljni smo bili z osnutkom poročila in eh, ti predlogi sprememb grejo še v boljšo smer. Najprej glede predloga spremembe 34, označevanje. Uvršenje na beli seznam lahko povzroča težave za konkurenčnost. Le obveznost držav članic bi želel povedati, da rešitve niso vedno tako enostavne kot te, o kateri govorimo. obveščanje potrošnikov o pravicah intelektualne lastnine je seveda pomembno in observatori se še vedno s tem ukvarja, zato da bi izboljšal zavedanje. Nekateri ukrepi so seveda lahko koristni, vendar pa jih je težko izvajati. Morda nisem dobro razumel, kar ste povedali prej glede tega, da ne bi ta akcijski načrt zajemal vse kršitve pil in da je to usmerjeno tudi v komercialni sektor. No, to je prav gotovo bil namen Evropske komisije, da bi razmišljali o kršitvah na komercialni ravni in da bi poskrbeli tudi za to, da bi te preprečevali. Potem pa še to, kar ste povedali glede MSP-ja, alternativno reševanje sporov. No, s tem bi lahko omogočili MSP-jem, da bi iskali določene poti, da bi imeli na voljo pravna sredstva. V primeru pravnih sporov eh, bi bili taki mehanizmi prav gotovo dobri. Najlepša hvala, zahvaljujem se poročevalke, da nas je opomnila, da tukaj ne gre le za varovanje nadomestila, ampak tudi za varovanje samih eh, izdelkov, avtorskih izdelkov. Zelo zanimivo je bilo slišati tudi to, da ne smemo podvajati dela, če to ni potrebno. Poskrbeti pa moramo tudi za to, da bomo lahko dobro opredeljevali primere kršitev. Morda bi lahko to organizacijo povabili tudi na sestanek odbora. Katrin, predam ti besedo še za kratek komentar. Hvala, gospod predsednica, zahvaljujem se komisiji, poročevalcem v senci, pa tudi drugim kolegom in kolegicam. Komisija je povedala to, kar je pomembno glede MSP-jev in pa dostopa. Mislim, da bo to jasno zapisano tudi v predlogi spremembe. Že čez nekaj teden, eh, dni, kot sem povedala, bomo dosegli ustrezen napredek, eh, dokončali delo na teh šestih kompromisnih predlogov sprememb. Zahvaljujem se kolegom za sodelovanje. To je zelo pomembno vprašanje in ko se lotevamo same vsebine, hitro postane jasno, kako pomembno je to za celotni prostor Evropske unije. Pomen urejanja tega področja je res še kako pomemben in eh, zato je pomembno poskrbeti tudi za ukrepe na področju uveljavljanja teh pravic. Pri tem moramo seveda čim bolj slediti tudi pristopu sledenja denarju, tako da bomo lahko izsledili tiste, ki so v samem osredju teh kršitev. Lepo se zahvaljujem vsem kolegom in se veselim tudi glasovanja naslednji teden. Hvala. S tem zaključujem današnji sestanek. Ponovno se bomo sestali jutri ob 9. zjutraj. Takrat se bomo pogovarjali tudi o smusku mnenja o T-tipu. in tudi to verjetno ne bo šlo čisto točno po načrtovanem razporedu. Hvala.